dvanajsti uri. Prva točka dnevnega reda danes sta izjavi sveta in komisije v zvezi z vrhom G20 v Pittsburghu, eh, ki bo 24. in 25. septembra. Eh, prisluhnimo sedaj stališčem sveta in komisije. Najprej dajem besedo eh, Ceciliji Malstrom. V imenu predsedstva sveta. Beseda je vaša, gospa. Er er Hvala, gospod predsednik, gospod komisar Almunija. V veliko veselje mi je, da sem danes tu in da lahko zastopam švedsko predsedstvo. Predsedstvo bo skupaj z komisijo eh, predstavljala EU eh, e 24. in 25. septembra v Pittsburghu. Eh, jutri v Bruslu neformalni svet za to, da bi pripravili skupno stališče. Kot eh, vsi veste, je globalna finančna in gospodarska kriza zahtevala tudi globalno ukrepanje in sicer močne finančno-politične ukrepe za podporo finančnega sektorja in realnega gospodarstva. Eh, prav tako je bilo potrebno uskladiti globalne pristope in vlogo G20 kot foruma eh, za to sodelovanje in za to koordinacijo za regulacijo finančnega trga. Eh, te finančno-politično-denarni ukrepi morajo biti hitro izvajani, dejansko so zelo potrebni, da prebrodimo to krizo. Celotna podpora EU eh, e gospodarstvu to leto in naslednje eh, leto je ocenjena na pet odstotkov bruto domačega proizvoda. Eh, centralna banka je znižala obrestne mere skoraj da na nič odstotkov za to, da bi lahko prebrodili to krizo tako da smo eh, dokaj pozitivno naravnani. Eh, najhujše je očitno za nami, kar zadeva kutne probleme na finančnem sektorju. Kar zadeva ekonomski položaj, pa je ta položaj še vedno nestabilen, še vedno obstaja eh, nevarnost koraka nazaj. Zavedamo se, da je situacija še vedno slaba, lahko pa bi bila še precej slabša. Boriti se je treba zlasti zoper brezposelnost. Sojelovanje in koordinacija na mednarodni ravni eh, bo izjemno pomembna za to, da bi omogočili hitrejši ponovni uspon gospodarstva in omogočili trajnostno rast. G20 bo v tem oziru igral osrednjo vlogo. G20 bo prav tako sodeloval eh, z mednarodnimi finančnimi situacijami, Svetovno banko, Mednarodnim monetarnim skladom, zato da bi imeli na voljo ustrezne vire in dobro mednarodno koordinacijo, ki bo zagotovila eh, gospodarsko rast in stabilnost po vsem svetu. Sedaj pa specifično o procesu G20. Doseženi so bili eh, mnogi dobri rezultati in sicer se nam je posrečalo izvesti skupno analizo najhujših problemov gospodarstva. Eh, to je v bistvu napredek, eh, kajti skupno gledanje na finančni sektor in na gospodarske probleme, ki so eh, vzrok za krizo je predpogoj za učinkovito in usklajeno delovanje. Ehm, na celi vrsti področji smo lahko sprejeli konkretne ukrepe. Naprimer, eh, če pomislimo na londonski vrh eh, spomladi. In zlasti pa gre tudi za bolj intenzivno sodelovanje v povezavi z regulacijo mednarodnih trgov. Gre zlasti za to, da bi globalno makroekonomsko situacijo imeli pod nadzorom in da bi se globalno eh, zoprstavili z ustreznimi ukrepi. Še mnogo stvari treba postoriti, dosežen pa je bil že precejšen napredek um, na osnovi mednarodno usklajenih ukrepov. EU je skupaj z ostalimi državami G20 dosegla bistven napredek v celi vrsti bistvenih vprašanj eh, za to, da bi našli strateški odgovor na ekonomsko in finančno krizo. Naša usklajena EU strategija eh, vsebuje to, da moramo ukrepati eh, šefi vlad in držav Eh, se ukvarjajo s temi ukrepi v zvezi z prioritetami, da bi se soočili z globalno krizo. Eh, predsedstvo je zato jutri zvečer povabilo na večerjo šefe vlad in držav. Eh, gre za to, da se to uspešno delo še nadaljuje do neformalnega sveta Ekofina in finančni ministri pa eh, so tako ali tako že opravili pripravljalne korake za pripravo srečanja v Pittsburghu. Eh, treba je tudi pogledati, kakšna je vloga bonusov v povezavi z finančno stabilnostjo. Finančni ministri Evropske unije so sjedini v tem, da moramo biti vodilni, ko gre za to, da se postavljajo no, eh, globalne norme za sistem bonusov, eh, za to, eh, da to ne bo učinkovalo destabilizirajoče na finančne trge. Potrebni je boljši nadzor, potrebna je večja transparentnost na finančnem sektorju, zato da bi lahko v prihodne zagotovili potrebno stabilnosti. Eh, Financial Stability Board je bil zaprošen, da v Pittsburghu poroča o svojem delu, o razvoju načel eh, za sistem bonusov. In uh, upam, da bo to poročilo vsebovalo konkretne in praktične strategije za izvajanje, tako da bi lahko uvedli ustrezne strukture nagrajevanja. In upam, da bo mogoče doseči dogovor o Eh, potrebnem stimuliranju gospodarstva toliko časa, dokler bo to potrebno. Eh, ko pa to ne bo več potrebno, bi morali eh, to ukiniti, zato da bomo lahko spet prišli do usklajenega financiranja. Prav tako smo že zdaj razmišljali o exit strategiji in zelo pomembno bo ugotoviti, kako jo oblikovati, kako jo uskladiti da bi ti eh, proti ukrepi lahko bili uravnoteženo odpravljeni. Eh, naslednji veliki ziv, pred katerim smo, je zaposlovanje. Zato potrebujemo uravnoteženo finančno in strukturno politiko. Eh, prepričana sem o to, da bomo vedno znova zahtevali, da se upremo protekcionizmu, eh, da se razvijajo poštena pravila igre za globalne trge. To velja zlasti za koordinacijo, ko gre za finančno regulacijo in nadzor finančnih trgov in eh, tam se bodo morali sprejeti izjemni ukrepi za eh, odpravo izjemnih ukrepov, ki so bili sprejeti za zaščito finančnih trgov potrebno bo tudi obsežno delo, eh, zato da bi na mednarodni ravni nadaljevali z razpravo o finančnih institucijah, o krepitvi finančnih institucij. V Pittsburghu eh, bodo eh, te diskusije potekale še naslednje leto, tudi s pričo reforme finančnih inštitucij. Na voljo mora imeti dovolj finančnih virov, da lahko izpolnijo svoj mandat in eh, da odražajo tudi sestavo svojih članov. In konec konca je tudi zelo pomembno spričo podnebnega vrha v Kopenhagnu, da se tudi tu spremejo potrebni ukrepi. To je izjemno pomembna prioriteta švedskega predsedstva. Eh, vsi bi morali prejeti ustrezne spodbude, da bi lahko sprejeli sklepe eh, zoper globalno segrevanje zemlje. Potrebna je ustrezna gospodarska strategija, ki mora biti oblikovana tako, da bo to podnebju prijazen razvoj. Med vrhom v Pittsburghu eh, bodo, upam, poduzeti vsi potrebni koraki za to, da bi se lahko razvilo globalno strategijo tudi na tem področju. Seveda ne bomo mogli najti odgovorov prav na vse izzive. E, mi kot predsedstvo bomo predložili in tudi zastopali stališče Evropske unije in v tem duhu e, bomo jutri nadaljevali tudi razpravo z šefi držav in vlad in o konkretnih rezultatih, ki jih svet e, pričaguje od Pittsburgha. Hvala lepa za pozornost. Poprosim predstaviteľa komisii. Hvala. Sedaj prosim predstavnika komisije, da povzame besedo. Gospod komisar, prosim. Hvala, eh, gospod eh, predsednik, gospa ministrica Malmström, eh, gospe poslanke, gospodje poslanci prvič govorim v tem parlamentu v novem mandatnem obdobju. Najprej vsem skupaj čestitam k izvolitvi oziroma k ponovni izvolitvi v mnogih primerjih in prepričan sem, da bomo dobro sodelovali in da bomo nadaljevali z eh, občutkom velike odgovornosti, eh, ki izhaja iz te finančne in gospodarske krize, ki predstavlja enega največjih izzivov našega stoletja. Državljanke in državljani morajo znova pridobiti zaupanje dobiti morajo več eh, možnosti, prilik, eh, zlasti pa moramo zagotoviti čim večjo miro socialne kohezije. Eh, o čem bomo govorili na vrhu G20 v Pittsburghu v naslednjem tednu? tema, ki je centralna pri tej problematiki. To je tema, ki nas vedno znova spremlja, in eh, ta eh, tema bo obravnavana v celotnem mandatnem obdobju, ne samo tu v Evropskem parlamentu, ampak povsod na evropskih vrhih, na vrhu G20. Eh, o tem bo govora tudi pri vseh pobudah, ki jih bo komisija predložila vaši hiši. Vrh G20 v Pittsburghu je tretji vrh, ki pot, izteka od eh, propada banke Lehman Brothers in eh, kar je dejans, odkar je, eh, se je sprožila ta kriza. V Washingtonu, v Londonu, aprila tega leta je postalo čisto jasno, da G20 igra odločilno vlogo, Eh, zato da lahko na svetovni ravni koordinira reševanje te krize. G20 poskuša najti koordinirane odgovore, igral je zelo pomembno vlogo, uh, da bi preprečil še hujšo recesijo in da bi oblikoval predpogoje za finančni in ekonomski sistem, eh, ki bo v prihodnje preprečil, da bi prišlo do takih ekscesov in pomankljivega ravnovesja, eh, kot je to prispevalo k dosedani situaciji. Evropska unija je igrala zelo aktivno, zelo odločno vlogo eh, pri mobilizaciji vrha G20, prvi vrh v Washingtonu. Včeraj je to omenil gospod Barozo, je bil um, sklican na evropsko inicijativo, predsednik Sarkozy skupaj za komisijo in eh, Evropska unija je igrala odločilno vlogo pri določitvi ambicioznih ciljih obeh predhodnih vrhov in je bila zelo aktivno udeležena v pripravljanjem delu za naslednji vrh. Eh, tako da tam ne bodo sprejete samo načelne izjave, ampak jasne obveze in rezultati. Vse evropejke in evropejci, vse evropske institucije, mi vsi moramo nekaj napraviti. Ne moremo biti še zadovoljni z rezultati, lahko pa smo zadovoljni eh, z ozirom na koordinacijo, ki že poteka pri različnih evropskih predstavnikih eh, G20, evropske države, ki so članice G20. Eh, ki se same udeležujejo G20, plus predsedstvo Evropske unije skupaj z komisijo, eh, ki bo zastopala glasove vseh evropejk in evropejcev in predstavila skupno stališče vseh držav članic. Vrh v Washingtonu preteklega novembra eh, je bil namenjen temu, da so velika gospodarstva Eh, povezana, da so se eh, dogovorila eh, za načrt spodbud, za stimuliranje gospodarskih aktivnosti v preteklosti preteklem eh, letu, ko je izbruhnila eh, kreditna kriza. Notranja trgovina mora biti eh, okrepljena, to je vplivalo tudi na investicije po velikih finančnih šokih avgusta 2007, septembra 2008 se je to še pospešilo. Vrh, po vrhu v Washingtonu je Eh, komisija predložila načrt ozdravitve evropskega gospodarstva, eh, ki je dobil potem eh, tudi podporo jesenskega vrha. To je bila reakcija, ki se je nanašala na davčno politiko na stimuliranje popraševanja za instrumenti, eh, ki eh, jih imajo vlade v okviru nacionalnih eh, možnosti, pa tudi mednarodnih institucij. Po informacijah, ki jih imamo, so davčne spodbude in tudi avtomatični učinki stabilizacije, kar je za evropske države zelo pomembno. Kar zadeva naše socialne in davčne sisteme, lahko izhajamo iz tega da je so te spodbude eh, znašale približno 5,5 eh, odstotkov eh, do leta 2009. Nova ameriška vlada je prav tako razvila zelo dober načrt. Avtomatični stabilizatori niso tako močno razviti in agregirana vsota teh stabilizatorjev pa vodi do eh, enakih stimulacij kot na eh, tej strani Atlantika, pa tudi eh, Japonska, Kitajska, Kanada in drugi člani G20 so ustvarili ustrezne davčne stimulacije, ki so ekvivalentne našim. Potem v začetku aprila londonski vrh, ki je ustrajal na tem, da je že nadalje zelo pomembno, da se ti načrti čim prej izvajajo tudi v praksi. Poleg tega je treba še zelo natančno slediti izvaju njutih načrtov in potrebni so še dodatni ukrepi, danes lahko rečemo, da so ekonomski načrti, konjunkturni načrti skupaj z monetarnimi načrti, ki jih izvaja centralna banka, pa tudi mobilizacija javnih proračunov za podporo finančnih institucij in bankov, eh, bank pripeljali do uspeha. Prost padec gospodarstva je bilo mogoče upočasniti in eh, jeseni smo lahko že prepoznali prva znamenja stabilizacije gospodarske prognoze, ki sem jih pred dvema dnevoma predstavil v Bruslju prvič v dveh letih je tako, da gredo te prognoze navzgor in ne več navzdol. Prav gotovo danes še nismo v stanju zagotoviti, da bi gospod gospodarske eh, aktivnosti tekle enako naprej, ko bomo spodbude umaknili. Poleg stimulacij, ki zdaj eh, obstajajo, obstaja tudi tveganje eh, ponovnega paca, zlasti kar zadeva bistveno povečanje brezposelnosti in še nerešenih šibkosti finančnega sistema. Eno sporočil ki je išlo iz Londona začetka tega meseca, je bilo, da je treba ta hip še ohranjati stimulacijske ukrepe, vendar pa potrebujemo eh, dolgoročno koordinirano strategijo. In eh, to bom v detalju predstavil ob koncu eh, svojih izvajanj. Vrha v Washingtonu in v Londonu sta bila izjemno pomembna za določitev svetovne globalne agende za regulacijo finančnega sistema. Eh, ta hip eh, smo priča radikalnim spremembam tri eh, desetletja so bila v duhu deregulacije in teorije, da se finančni trgi regulirajo sami sebe. V Washingtonu so eh, bi le postavljene osnove načela eh, agende za regulacijo finančnih trgov za močnejši nadzor, ki bo bolj učinkovito deloval tako, da ne bomo imeli finančne akterije, ki se izmikajo vsakršni kontroli. Uh, Eh, nadzorni organi morajo sodelovati, morajo biti med seboj koordinirani, zato eh, da bi eh, rešili probleme, ki jih imajo nacionalni sistemi, ki jih imajo globalni akteri, kajti finančni sistem danes ne pozna več meja. Aprila v Londonu je potekalo konkretno delo na izvajanju te reformne agende norme za knjigovodstvo, za nadzor eh, je potrebno reformirati, eh, potrebna so transparentna pravila tudi za ozirom na davčne raje, potrebna je boljša regulacija hedge skladov in drugih finančnih instrumentov. Eh, potrebujemo transparentno tržno organizacijo za eh, izvedene finančne instrumente, tudi ustrezno nagrajevanje menedžerjev, ustrezen sistem bonusov G20 v Londonu je tu nakazal zelo jasno pot za reforme. Eh, Evropska unija Eh, nima samo zelo pomembne naloge za spodbujanje eh, dogovorov eh, v okviru G20, ampak je pomembna vloga tudi pri izvajanju dogovorjenega. In sicer je potrebno tudi tehnično delo, nekaj predlogov je bilo že sprejetih tu v parlamentu in v svetu. Eh, drugi, o drugih parlamentih se še razpravlja, eh, tudi v okviru sveta in ob koncu leta želi eh, komisija predložiti oziroma sprejeti celo vrsto dodatnih ukrepov v naslednjem tednu, torej dan pred vrhom v Pittsburghu. Že začenjamo s predlogom za oblikovanje Evropskega sveta za in tri eh, mikronadzorne organe v skladu za priporočili Ruzijevega poročila. Ameriška vlada je prav tako predložila finančni reformni načrt. Ambiciozni predsednik Obama je eh, ta teden še enkrat potrdil, da je eh, prioriteta njegovega mentora mandata eh, priznati ZDA kot kraj, kjer je ta kriza nastala in izbruhnila. V Pittsburghu bomo analizirali napredek v okviru te reforme. Eh, potrebna je konvergenca regulativno obeh stranih Atlantika, če eh, bodo obstajale razlike v regulativi, potem Eh, moramo imeti v prihodnje na voljo posredovalne ukrepe za investitorje, eh, koordinacija mora biti boljša, Pittsburgh ne bo samo preverjal, ali so bili izvajani že dogovorjeni ukrepi, eh, ali so bili realizirani ukrepi. Pittsburgh mora poslati svetu tudi jasno sporočilo. Gre za to, da se pokaže jasno voljo strani držav, političnih voditeljev, institucij naših držav celotne Evropske unije, da potrebujemo regulativni okvir, ki je soliden, potreben je jasen angažma, jasno sporočilo nas no, ven, da nihče več ne bo mogel misliti, eh, da če smo enkrat prebrodili najhujšo krizo, eh, da je potem mogoče nadaljevati za praktikami preteklosti, ki so prispevali do te krize, kot da se ni nič zgodilo državljanke in državljanki želijo garancije, eh, da, so, eh, da morajo finančni inštituti in njihovi voditelji upoštevati pravila zlasti v svezi s plačami in bonusi menedžerjev za to, eh, da finančni sistem in realno gospodarstvo ne bosta več v nevarnosti. In Evropska unija se tu popolnoma strinja v tem vprašanju. Eh, nadaljna tema, ki bo igrala zelo pomembno vlogo eh, na agendi vrha G20, je reforma eh, mednarodnih finančnih institucij, kot je ministrica Malmström to že omenila. Želim jo samo še dopolniti, da je bil v Londonu opravljal zelo pomemben korak, ki je izjemno pomemben glede na finančne kapacitete teh institucij, še posebej, kar zadeva mednarodni monetarni sklad, kreditna kapaciteta je, se je povečala za uh, eh, 500 milijard dolarjev celotni kreditni uh, okvir uh, za IVF je 750 milijard dolarjev in poleg tega je bilo še dodatno odločeno, da bodo vse članice sklada imele še posebne pravice črpanja v višini 250 milijonov dolarjev in obstaja tudi eh, namera, da se eh, poveča tudi obseg za najrevnejše države v preteku šestih mesecev je bil dosežen izjemen napredek, eh, veliko večji napredek kot v mnogih letih poprej in Evropska unija se prav tako želi udeležiti pri tem povičanju verov. E, članice so se že strinjali z povečanjem za 150 milijard za to, da bi proporcionalno e, sodelovali pri financiranju novih ciljev. E, politiki z vrha G20 bodo govorili tudi o tem, Eh, kako različne države sodelujejo na področju upravljanja. Na finančnem področju seveda želi vsaka država ustrezno zastopstvo, tudi Evropska unija to podpira, vendar pa so potrebni čisto konkretni dogovori eh, za to, eh, da bo Evropska komisija in to ni uradno stališče, Evropska komisija vedno pravi, da je potrebno enovito delovati. Na agendi v Pittsburghu je tudi refinanciranje podnebnih sprememb, na to bo dosledile priprave na Kopenhagen. Eh, pogajanja je potrebno nadaljevati, protekcionizem se mora eh, odpraviti, razen kar zadeva zaščito za najšipkejše države, ki jih je prizadela Eh, kriza financiranje podnebnih sprememb, eh, kot veste, je komisija pretekli teden tu sprejela sporočilo. Za zaključek želim še opozoriti na to, eh, da na zadnjem zasedanju finančnih ministrov G20 in to bomo navali tudi v Pittsburghu, potrebno je postaviti osnove za uravnotežen model rasti v prihodnje in sicer najprej tako, da razvijemo strategije rešitev Eh, vseh ni mogoče takoj uresničiti, vendar pa jih moramo imeti pripravljene, ko jih bomo morali koordinirano uporabljati v prihodnosti, eh, zato da te strategije ne bodo imele samo eh, ključne vloge pri trajnem premoščanju te krize, ampak krati, da bi zagotovile tudi dolgoročno trajnostni razvoj s pričo velikih. Eh, težav eh, javnih eh, financ, zaposlitvenega nivoja in rasti v krizi. Hvala. Za... E, Najlepša hvala, gospod Almunja, ki ste spregovorili v imenu komisije. Zdaj bodo spregovorili govornike v imenu političnih skupin, najprej v imenu skupine Evropske ljudske stranke krščanskih demokratov imamo gospo Corinne Wortmann-Kohl. Izvolite, gospa. Predsednik, ministrica Malstromova in komisar Almunja. Smo na sredi krize finančnega sektorja, ki je seveda globalizirana in zaradi tega moramo v čim večji meri najti pravila za svetovno okolje. Zato je tako pomemben vrh G20 v Pittsburghu in Evropska unija mora tam odigrati svojo vlogo. Usmeriti se moramo k temu, da bi uravno, našli uravnovesje med svobodo in odgovornostjo, da bi poudarili vrednote tržnega gospodarstva. To je tudi del našega manifesta. G20 v Pittsburghu je pomemben vrh, vendar pa ne gre tukaj le za vizijo. Gre za to, da bomo morali presekali gordijski vozov, ko gre za strukturne spremembe, za večjo preglednost, boljšo regulativo, ko gre za finančni nadzor. In gospod komisar Almunja je dejal, da moramo tudi najti pravila za sklade hedge. To boste torej vi mogli poskrbeti, da se bo G20 s tem ukvarjal. Tudi hitra reforma mednarodnega denarnega sklada in svetovne banke, tudi to je to, kar je potrebno. Prav tako ste rekli, da moramo delati na strategijah izhoda, sicer se lahko zgodi, da uh, ta ne bodo ugasnila. Zelo pomembno je, gospod predsednik, da se kulturo financ poveže z pravnimi regulativnimi določbami, kajti to vpliva na stabilnost finančnih ustanov. Pri tem pa gre stvar še dlje. Upravičeno se javnost razburja in zato je še toliko bolj pomembno, da smo proaktivni in ukrepamo zdaj ta vrh bo uspešen, če bomo prišli do zavezujočih ukrepov za finančno regulativo. Ampak tudi na področju boja proti podnebnim spremembam je treba se pripraviti na uspešno konferenco v Kopenhagnu. To je v najboljšem interesu novih delovnih mest. Mi v Evropski uniji moramo tukaj igrati pionirsko vlogo in pokazati vodstvene zmožnosti. Zato je tako pomembno, da vse države članice vlečemo tukaj v isto smer. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa hočem povedati samo, da bomo morali res uh, upoštevati čas, ki nam je dodeljen. Naslednji so uh, socialisti in demokrati, gospod Udo Buman, gospa predsednica sveta, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice, najpomembnejše najprej. Uh, v trenutni gospodarski situaciji ne sme iti tako naprej. Le počasno bomo okrepali, okrevali, še naprej bomo videli rastoče števile brezposelnih tudi pri nas v Evropi in zato bodite pogumni, To je najpomembnejše sporočilo Evropskega parlamenta vam, tistim, ki, morat, ki boste šli v Pittsburgh. Jaz vas želim tukaj nekoliko spodbust, spodbuditi. Čestitam gospodu Almuni za govor, ki ga je dal. Prosim, da bi ga izvedli tudi v praksi. Seveda je dobro, da začnemo s sistemi nagrad, vendar to ni dovolj. Posod na mednarodnih finančnih trgih ali kjer obstajajo kratkoročni spekulanti, ki um, kujejo dobiček na račun tistih, ki dolgoročno investirajo v dobra delovna mesta in odlične izdelke, v dolgoročna uspeh svojih podjetij. Posod tam, kjer se to dogaja, je treba spremeniti smer. In prav je, da rečemo, da riskantni akteri, tvegani akteri ne morejo delovati brez razumne regulative. Zato obmorski eh, centri, torej offshore centri, ne smejo več obstajati. To je najpomembnejša naloga, s katero se moramo sedaj soočiti. Nikar se ne bojte razprav o davčni politiki, ta um, ni zapovedana mednarodni kapital, eh, davek na kapital, ki daje korist dolgoročnim investitorjem, bo v prid nam vsem. Potrebujemo močno in izboljšano koordinacijo naših um, politik, gospodarskih politik. Um, in dobro je, da razmišljamo tudi o izhodnih strategijah, vendar še pomembnejše ta trenutek je, da razmislimo o tem, kako bomo ušli, kako se bomo resnično podprli trdno konjunkturo in kako bomo izboljšali koordinacijo naših gospodarskih politik. Najlepša hvala za to sporočilo. Sedaj pa za uh, Alde imamo gospod Silvi Gulah. Oh, Hvala, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica, gospod komisar. Seveda cenimo vsa ta prizadevanja, ki ste jih eh, omenili in eh, ki so že precej dosegli. Želimo pa konkretizacijo nekaterih elementov v okviru G20, zlasti pa še ta razkorak med številkami, ki so precej spodbudne na finančnem področju in eh, grozljivih številka, ki se nanašajo na stopno brezposelnosti v Evropski uniji. Eh, kajti če se bo to nadaljevalo, bo to človeška drama, pa tudi eh, pravzaprav ne bo moglo priti do oživitve potrošnje. Eh, tu je potem japonska situacija na japonskem in tudi vaša država, švedska, spoštovana gospa, je to doživljala. Če želimo nadaljevati s sodelovanjem na mednarodni ravni, s tem bojem proti protekcionizmom, da ukrepimo mednarodne institucije, institucije, kot so mednarodni eh, denarni sklad, potem je eh, tako sporočilo še kako pomembno. Eh, potrebujemo učinkovite mehanizme in prav tako moramo, imeti, moramo biti previdni glede izjav na ravni G20. Nadzor je seveda korak v pravi smeri, vendar še ni dovolj. Želimo, da je vse to bolj prisotno še na na evropski ravni in eh, potrebno je budno spremljati, da eh, deficit oziroma primankljaj ne bo vplival na finančno disciplino. Zahvaljujem se komisarju Almuni, da je naklonjen, eh, da, da branimo evropsko metodo in da niso samo velike države tiste, ki so tu v spredju, temveč vse države, zato da ukrepimo notranji trg. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospi Gulah. Še zlasti zato, ker se držala časa, sedaj po imenu Zelenih Evropske svobodne zveze Sven Gigold. Gospod komisar. Najlepša hvala za vaš govor. Imam več stvari, ki me tarejo. Najprej odbor za razvoj v Evropskem parlamentu je spisal predlog eh, resolucije in ga bom citiral. Z veliko zaskrbljenost opaža, da kriza že ima veliko življenjskih žrtev in da ima hude posledice za ranljive v najrevnejših državah, kjer naj bi se število brezposelnih povečalo za 23 milijonov do leta 2014. Potem um, zdravila naj bi uh, ne bila dostavljena 1,7 milijonov ljudim, ki trpijo z AIDS-om. In še več, kot otrok naj bi umrlo, namreč 200 do 400 tisoč otrok na leto več naj bi umrlo med leti 2009 do 2015. Žal ta predlog ni bil sprejet, čeprav uh, je, so ga napisale vse politične skupine v tej hiši. To resnično obžalujemo in mislimo, da je sramotno. Sramotno je, da parlament ni mogel spisati resolucije glede vprašanj, ki zdaj v razvoj in ki bi bila del uh, priprav na G20. Vprašanje je, kako bomo financirali posledice krize. In tam je nemški minister za finance skupaj s kanclerko predlagal, da bi na G20 razpravljali o možnosti davka na globalne transakcije. Komisijo in tudi predsedstvo sveta sprašujem, ali podpirate tak predlog. Moje drugo vprašanje se nanaša na davčne, eh, davčne oaze. G20 hoče se temu posvetiti na podlagi vsakega posameznega primera, na podlagi informacij, ki jih ima na razpolago. Vemo, da poročanje posameznih držav, po posameznih državah ne deluje. Če gremo samo na osnovi posamezne države, mislimo, da bi morali takoj upeljati avtomatično izmenjavo podatkov, tako da bodo ti podatki, informacije resnično tekle med vsemi državami članicami. Globalni finančni sistem potrebuje več preglednosti in zanima nas, kakšno je vaše stališče do teh predlogov za izhoda iz krize in za financiranje uh, posledic krize. Najlepša hvala. Rad bi vse opomnil, da se morajo držati od merjenega časa evropski konzervativci in reformisti Kay Swinburne. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za govore, ki smo slišali. Še posebej smo veselili komentarji gospe Malstrom, da se bodo predstavniki strinjali glede koordinacije in da bodo še naprej podpirali um, ukrepe stimulusov in da bodo resnično ukrepali in usklejevali regulativo v prihodnje. Vendar pa uh, Vemo, da sedaj države financirajo in porabijo milijarde denar za to, da rešujejo svoje banke in na dveh največjih gospodarstvih sveta vidimo veliko protekcionizma kar zva dva najbolj zahtevni regul, um, regulativni strukture EU in ZDA, ti dve želite v celoti prenoviti finančni sistem. Zato mislim, da je pomembno to, kako bomo usklevali finančne storitve, sploh glede na to, da v nekaterih državah vse trend um, upadanja obrača. To bo, bi moralo biti glavni predmet debate, ne pa nagrade bankirjev. Kako bomo ustvarili skupni okvir za regulativo v istem času, tako da ne bodo določeni narodi imeli nepravične konkurenčne prednosti pred drugimi. Globalno koordiniran pristop je edini, ki bo koristil podjetjem, ki skušajo um, ustvarjati denar uh, v Evropski uniji in zunaj njenih meja. Če bo to potrebovalo toliko kapitala, da bodo eh, davkoplačevalci še bolj obremenjeni, potem nismo tisti, ki bomo pozdravljali še nadalje, bo, nadaljno regulativo. Resnično vas prosim, da ste vse čas usklajeni pri svojih dejanjih, tako da bi vsa naša podjetja imela enakovreden dostop do kapitala, tako v Walesu, v Evropski uniji in drugot. Hvala. Najlepša hvala. Gospa. Zdaj pa eno minutni govori najprej za um, Evropska združena levica, zelena nordijska levica, Miguel Portas. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na portugalskem bančni dobički v prvem četrtletju letošnjega leta so zrasli za 18 odstotkov. Edino, kar je naraslo bolj, je bila brezposelnost in Portugalska je primer tega, kako je spodletela obljuba vrha G20, namreč, da bomo skušali premagati to krizo z novim gospodarskim redom. To sploh ni bilo res. 50 milijonov novih brezposelnih uh, in 16 milijonov na novo revnih ljudi dokazujejo, da ta obljuba ni bila držana. In zato sedaj pozivam komisarja in uh, eh, gospod Malstrom, da naj predvsem se posvetita na G20 tej temi, temi, davka na globalne transakcije. Govorite o tem, kako bi lahko naredili konec tem nagradam med bankiri. Storite nekaj, da vam bodo ljudje znova verjeli. Hvala lepa. Naslednji v imenu uh, Evropa Svoboda in demokracije, Mario Borgezio. Hvala lepa, gospod predsednik. Ljud zaupanje ljudi v ureditev finančnih trgov je odvisno od tega, ali kdo bo trpel na oltarju globalizacije na tem področju. Vidim, mislim, da smo videli novo konzervativno revolucijo ljudi nasproti finančnim oligarhom. Ljudje ne verjamejo več reševalnim poskusom, kajti davkoplačevalci so tisti, ki so morali plačevati ceno za to tako v Evropi kot v ZDA evropske vlade bi morale denar vlagati v realno gospodarstvo, v proizvodnjo in delovna mesta. Da, konec davčnim oazam in konec, eh, konec eh, ne dostojanstvenim sistemom nagrad, ampak tisti, ki so prvi vrsti odgovorni za um, balonček, mehurček, ki je nastal uh, um, so tisti, ki uh, sedaj iščejo pomoč in to so tisti sedaj, ki jih mi prosimo, da naj nas izvlečajo iz uh, situacije, ki so jo sami povzročili. Še ena stvar je, ki bi jo omenil. Politiki v Evropi imajo sedaj ugled kot uh, desnih rok bankirjev. In sedaj vidimo v Evropski eh, v ZDA drugo, v eh, drugi krok eh, konzervativne reforme in revolucije. Prosim, da se vsi drža, držite svojega časa. Imeli ste eno minuto časa, sicer bomo, um, nam bo se program, program podporil. Sedaj minuto in pol. Hans Peter Martin za samostojne poslanke. Hvala, potrebujemo revolucijo demokracije. To se kaže ravno v tem procesu, ki je sedaj na srečo stekel G20, lahko bi iz tega lahko nastalo tudi še kaj več. Eh, kako to izgleda strani sveta v zvezi s tradicijo razmišljanja o tem, da bi pripomogli k etabliranju demokratičnega kontrolnega mehanizma. Ni nujno, da je to svetovni parlament, ampak potrebna je demokratična kontrola eh, preko izvoljenih poslancev in to v večjem okviru, kot je to Evropski parlament. Želim izredno opozoriti na to, da vprašanje sistemskega tveganja potrebuje eh, potreben pristop. Eh, zlasti situacije, v katerih se vedno znova znajdemo, so se pravzaprav začele že prej eh, uh, nepremičninska kriza, Lehman Brothers in eh, posledice, ki izhajajo iz tega, narekujejo, da so potrebna pravila, ki bi onemogočila, uh, da bi prišlo do uh, te situacije too big to fail. Uh, Na področju transakcijskega davka je eh, leta 1999 eh, tu v Evropskem parlamentu eh, že obstajala skupina in nujno je potrebno oblikovati nadzorni paket in tu ne bi smeli dovoliti, da nas odrinejo tisti, ki želijo napačno Evropo. Eh, hvala lepa. Tu so še drugi govorniki in sicer najprej gospod Otmar Karec. Eh, spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, podatki postajajo boljši. Eh, ne gre pravzaprav samo za vrzeli pri regulativah. Te vrzeli še zdavnaj niso odpravljene. Politična volja se ne sme upočasniti, ravno nasprotno. Danes govorimo o G20, to je dober proces. Ja, potrebujemo nove oziroma spremenjene strukture, prioritete in osnove vrednotenja za vzpostavitev eh, globalnega eh, finančnega, svetovnega, socialnega in pravičnostnega reda. Potrebni so trije pogoji in sicer prvič izdelava eh, demokratičnega parlamentarnega procesa legitimizacije demokracije, drugič več EU v Evropi in več Evrope v svetu. E, to pomeni tudi, e, da naš izvozni artikl, e, torej to so vrednote, karte o temeljnih pravicah, to je model ekosocialnega gospodarstva, ki je osnova globalne ureditve in na tistih področjih, kjer G20 ne more doseči dogovora, Eh, da eh, se tam kljub temu spreme potrebna evropska regulativa. Ja, mi pravimo ja eh, do evropskih integriranih nadzorov finančnih trgov, ne samo koordiniranih nadzorov, področje Larozija je premalo. Smo za debato o sistemu nagrad, vendar pa sprememba ni prava za treba je spremeniti osnovo za odmero in povsod, kjer imamo bonuse, moramo imeti še komponento malusov. E, potem e, se mi zdi, da je debata o proporcionalnosti nekako preoska. V letih 2009 e, in 2010 moramo odstraniti prociklične učinke krize, politična volja se ne sme oslabiti. In eh, zato gremo z optimizmom v Pittsburgh. E Naslednji gos, da pani Perven. Hvala lepa, najlepša hvala. Uh, gospa Perhonš Beres ima besedo. Uh, hvala lepa. Uh, gospod komisar, eh, leto po pacu Lehman eh, Brothers eh, bo prišlo do tega pomembnega srečanja v Pittsburghu, če ne želimo, da se vse vrne spet na začetek glede dinamike in da bo vse to še vedno zelo prisotno na dnevnem redu. In aprila v Londonu so se šefi držav zavezali, da bodo zahtevali sredstva eh, mednarodnega eh, denarnega sklada, eh, vendar se mi zdi, da to kaže na to, da ni toliko dovolj prizadevanja za učinkovito upravljanje. Potem je tu tudi vsa ta razprava o nagradah bančnikov, bankirjev in podobno, kar je neobhodno potrebno, če želimo imeti več eh, eh, spodbujanja naložb in pa osnovna razprava o teh davčnih eh, rajih, ki je bila prioritet na sestanku na vrhu. Hkrati se nahajamo v zgodovinskem trenutku, kar zadeva prispevka bank k financiranju um, za reševanje krize, za to, da bi se spet začela razprava o davčnih eh, elementih transakcij, kar naj bi omogočilo tudi eh, priti do dolgoročnih sredstev, eh, vendar pa način, kako se je podprlo banke za izhod iz kraze, je, kaže samo na to, da je edino normalno, da sedaj prispevajo k oživitvi gospodarstva. Potem pa financiranje delovnih mest. Od samega začetka sestankov G20 eh, se makroekonomskih eh, razsežnosti niso dovolj lotili, kakor tudi ne strategij, da bi lahko popravili ta svetovna neravnovesja. Hvala lepa. Naslednji govornik je Wolf Klinc. Herr Präsident, äh, liebe Kollegen! gospod predsednik, dragi kolegi. Pozdravljam hitro odločno reakcijo držav G20 na globalno finančno krizo. Zdi se, da je ogen pogašen, ampak fundament finančnega sistema se še vedno maje. Državljani so v negotovosti eh, in sicer se eh, dobički privatizirajo, izgube socializirajo, vse tako eh, stvari gledajo državljani. Veliki govori se pravzaprav ne koncentrirajo na to, kar bi morali podpirati podpirati realno gospodarstvo. Eh, etika se zdi še vedno v krizi. Od G20 pričakujem konkretne ukrepe in sicer hitro. In upam, da bodo eh, države EU tu enotne. Poleg novih nadzornih struktur, eh, poleg ustrezne opremljenosti z lastnim kapitalom, poleg dolgoročnih sistemov spodbud, poleg zaviranja protekcionizma in regulativne arbitraže rešitve to be, problema too big to fail in zlasti, eh, da ohranjamo vrednote socialnega tržnega gospodarstva. Hvala. E, Najlepša hvala. E, naslednji je Kornelis de Jong. So far the G20 concentrate on measures. G20 se more osredotočiti na ukrepe za finančni trg, vsi pa pozabljajo na to, da je tu tudi realno gospodarstvo, ki trpi zaradi eh, pogotnosti in eh, podobnih eh, pojavov. In vsi skušajo preživeti in tu so tudi tisti, ki imajo pravico in si zaslužijo posojila, do katerih so upravičeni. Eh, tu pa gre za velike družbe, ki eh, pravzaprav nimajo nobenega občutka za storitve in proizvode, ki jih eh, imajo. Zato je potrebno pozvati G20, da se pogovorijo o tem, kako ne postane gospodarstvo bolj demokratično in da zagotovijo, da delovci in tisti, ki predstavljajo njihove interese, da, so, da lahko bolje nadzirajo to upravljanje. Potrebno je tudi zagotoviti, učinkoviti, da postane nemogoče, da bi delničarji in upravitelji eh, se posluževali spekulanskih eh, eh, praks eh, na eh, škodo drugih. Hvala lepa. Hvala, gospod. Naslednji govornik je eh, Kristina Morvaj. The majority of Europeans are... Večina evropejcev, seveda ni bankirjev ali, eh, ali pa velikih direktorjev družb, temveč so to zaposle, zaposleni in eh, večina jih je, se jih je naveličala eh, sedanjega in so siti tega sistema, ki pravzaprav vlada svetu, temu svetu korporacije. Želijo si nove paradigme, no, kjer bo prišlo do prenosa časa od mobilizacije k lokalizaciji in eh, k temu spremanju odločitev, ki se osredotočamo samo na denar in pridobivanja dobičkov, da se pride na eh, prosto trgovino, na kmetijsko področje, kjer bo proizvodnja zlasti potekala na lokalni ravni. In eh, potrebno je, da resnično znate zastopati poglede večine v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve minuti, eh, gospod Langen. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, kdo naj bi koga reguliral in na kako? To je eno od spornih vprašanj, o katerih bodo govorili na G20. In če smo vsi enotni, da se ne smemo vrniti k nebrzdani uh, um, deregulaciji, potem so spornih podporne sedaj eh, tehnike regulacije. Seveda naj bi eh, do neke mere regulirali lastni kapital in tudi bonitetne agencije. Logično vprašanje z izvedenimi inštrumenti in dopuščenim teh inštrumentom in tudi že vprašanje konkurenčnosti pri davkih in nadzoru. Že pri tem se, stri, eh, se prepiramo. Prepiramo se tudi o bonusih in od tega, ali naj bi v Evropi uvedli nove davke mi kot evropejci imamo neodvisno od rezultata vrha G20 ta, to nalogo, da upravimo svojo nalogo in mislim, da je komisija na pravi poti, saj se ne ukvarja izključno oziroma ni odvisna ne, eh, izključno od drugih. Finančno moto naj bi bil, da noben finančni produkt in nobeno finančno mesto naj ne bi ostalo brez nadzora v prihodnosti, ampak tudi globalno okrevanje gospodarskega stanja bo na dnevnem redu. In tu sedaj je pomembno, da na, uh, odpravljanje neravnovesi ne gre le v korist ZDA. Vprašati se moramo, kako bomo rešili revščino in lakoto po svetu in tukaj mora G20 dati nove impulze. In dodal bi še eno točko, o kateri doslej nismo govorili oziroma omenil je komisar Almunija. V Evropi bo pomembno, da, pakt, da se držimo pakta o stabilnosti in rasti ker smo ga imeli in kjer smo ga tudi do, uh, uresničevali, le zato je bilo možno, da smo v Evropi bili sposobni ukrepati in to bi moral ostati evropski cilj, namreč, da imamo tudi hitro strategijo izhoda iz pretiranega zadolževanja do stabilnega gospodarstva v smeri pakta stabilnosti in rasti, ki nam je že dobro služil. Hvala. Hvala lepa. Ne pa najdvor, da skikluni. Eh, gospod Edward eh, Skiklona ima besedo. Hvala, gospod predsednik. Ena, eh, ena najpopularnejših tem je sedaj G20 in zlasti to vprašanje nagrad. Moramo pa razumeti, da je problem še dosti zapletenejši, kot je videti na prvi pogled. In Eh, če, naj, če, to ogrozi, eh, če bo to ogrozilo finančni sistem, je potrebno narediti vse, da vzpostavimo pravi nadzor, odpravimo pa tudi velika neravnovesja eh, v tej trgovini in v tem načinu, ki je vodil v krizo, kajti vse to vpliva tudi na ravnovesja navznoter. Hkrati je potrebno tudi spremljati in nadzorovati, kako poteka to delo, zato je potreben čas eh, in sicer leto ali dve, da bi lahko analizirali to, kar se eh, dogaja z bruto eh, domačim proizvodom. Tu so potem eh, tudi eh, ti eh, dodatni, dodatna sredstva, ki se jih namenja in dodatki. In skratka, vse to pomeni spremembe. Komisija mora zagotoviti, da te spremembe ne bodo nedosledne in da se zahteva, da se zmanjša tudi primanklej. Hvala lepa. Naj vas spremembe pomnim, da se morate držati besede eh, časa, ki jih imate za govor. Gospod Trijanta Filides ima besedo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. G20 se bo osredotočil na krizo, vendar pa ne tudi na same, eh, na, pravzaprav samo temeljne elemente te krize in eh, pravzaprav se ukvarja samo s stvarmi, ki so na obrobju, ne pa z samim eh, bistvenim problemom. Eh, tu je ta finančni sistem regulative, ki ga potrebujemo, kjer bo več nadzora, kjer bo več preglednosti, ko bodo ljudje videli, kaj se dogaja in zlasti na ravni delovnih mest in potrebnega denarja za gorivo in druge Eh, pomembne zadeve. In eh, vs, to je tisto, kar eh, želijo ljudje v Evropi. Potrebujemo nov liberalni sistem, kajti to je način, ki lahko potem pomeni korist in je v interesu ljudi. Gospod Gozes, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, eh, pozdravljam vašo odločenost in Evropa je začela vzpostavljati učinkovit sistem. Evropa pa ne more delovati eh, izolirano. Potrebno je mednarodno sodelovanje in to je tisto, kar potrebujemo od G20. Potrebno je nadaljevati zelo rigorozno te začete eh, reforme na prejšnjih sestankih in potreben je tudi ustrezen okvir finančnega sistema, zato da bo v pravzaprav Eh, eh, da bo sledil eh, temu, kar je začrteno in eh, ne smemo se odpovedati tudi ne ukrepom, ki so nujno obhodni, zato da ne pride do nove krize, ki bo zlasti škodala realnemu sektorju rasti in eh, zaposlovanju. Potrebno je spremljati nadzor in eh, regulacijo, tudi to je potrebno in to mora odražati tudi ravni sistemičnih tveganj in vse tisto, kar so usilili tudi, kar so usilile ZDA. Potrebno potrebno je povečati zahtevnost eh, oziroma zahteve po lastnem kapitalu in tudi po globalni eh, po globalnem sistemu in ukrepih. Potrebno je povečati preglednost eh, nagrad z objavljanjem, z bolj striktnimi eh, zahtevami po objavljanju zlasti eh, glede tega, kar se nanaša na nagrade. Tu gre potem za potrebno reformo upravljanja in zastopanosti v mednarodnem denarnem skladu. Tako da državljani, ko gledajo Eh, ta eh, vrh, da bodo lahko v to tudi eh, prepričani. Hvala. Hvala. Alejandro Serka, se eno minuto, prosim. Almunia, ministra... Gospod komisar Almunija, gospa ministrica, prosim, ne pozabite, da to, čemu eh, eh, smo priča, eh, ko bo se o tem razpravljalo v Pittsburghu, je ne le ekonomska kriza, temveč tudi socialna kriza s katastrofalnimi rezultati za ljudi, ki izgubljajo svoja delovna mesta in sicer v tistih najrevnejših predeljih Evrope. In človeška bitja so najpomembnejša posamezniki, ne pozabite, da Evropa obstaja tudi, eh, ko je govora o eh, Pittsburghu. In eh, tu imam izjavo oziroma evropske izjave ministerskih predsednikov z 3. septembra. Nihče ni omenil, noben od teh premijev ni omenil potrebo po skupni viziji v Evropi. Ne smemo pozabiti tudi ne na socialno krizo. Gospod Garcia Margalo bo naslednji govornik. Dve minuti. Spoštovani poslanci, eh, strinjam se z mnogo čem od tega, kar je bilo povedanega. In eh, potrebno je dejansko ostraniti eh, bergle, ki jih nosi bolnik. Eh, zato da bo bovnik lažje sedel brez bergal, vendar pa je zato še vedno potrebno uravnotežiti javne finance, potem eh, tudi eh, vzpostaviti spet normalno delovanje pravila konkurence in potrebujemo tudi dobro delujoč sistem zgodnega upozarjanja. Potrebno eh, pogledati moramo ponovno eh, regulativni ukvir, ki ni deloval. Potrebno je tudi regulirati te davčne raje in sisteme nagrad. Vendar pa to še ni dovolj. Še pomembneje je, da da, institu, da finančne institucije ponovno okrepimo, zato da bi lahko ponovno stabilizirali naše sisteme in da zagotovimo eh, dober eh, sistem nadzora. Potrebujemo tudi bolj centraliziran nadzor kajti evropski sistem nadzora ne more eh, sodelovati brez sodelovanja še z drugimi ekonomskimi regijami na svetu, tistimi zlasti, ki so najpomembnejše. Kajti v trgovini je dobro, da se pomaga eh, hitro raztočim gospodarstvom, potrebno je ustraniti tudi ovire, ki še zadržuje eh, bolj prosto trgovino. Potrebno je vzpostaviti temelje za stabilno in ustavljeno vzdržno rast za naslednje generacije. Eh, kajti eh, samo tisti trgi, ki so odprti do inovacij, do podjetništva in pa eh, trgi, ki so tudi ustrezno regulirani oziroma urejeni, to je tisto, kar potrebujemo. Gospod Almunijo, samo nekaj pravil potrebujemo, ki bodo učinkovita. Tako podobno kot med Sančezom in Don Kihotem rad se strinjam z vami gospod komisar glede trajnostnih gospodarskih dejavnosti mislim da to morate poslati kot sporočilo na g dvajset ampak ni prav da bi celoten kapital uh, usmerili um, glede tega kako se nagrajuje um, bankirje to ni pravzaprav zdravilo za problem sveta industrija finančnih storitev gori. Najprej moramo zagotoviti, da se ta požar pogasi in da ostane pogašen. Zato potrebujemo trajnostni pristop. G20 je vodilni forum, ampak potrebujemo pa tudi trajne strukture, kot so tra, transatlantski gospodarski svet, ki se bodo um, ukvarjali s vprašanji, kot so IFRS. Če želimo res narediti eh, korak naprej, moramo nehati gledati v zvratno gledalo in se osredotočiti na pot naprej. Hvala. You, Arif, Gospod Kader Arif. Eh, Gospod predsednik, dragi kolegi, Eh, v tej krizi je neobhodno potrebno, da imamo na voljo ustrezno regulativo zrasti v finančnem sektorju in v bančnem sektorju, zato eh, da se ta kriza ne ponovi in, ne po, eh, in sicer še v hujši obliki. In to pogledno je vrh 20, vrh, na katerem je že prihajalo do delnih predlogov, ki pa potem niso bili uresničeni v praksi. In glede te situacije, situacije je ta e, sestanek na vrhu e, v Pittsburghu še kako pomemben, vendar pa mu morajo slediti tudi dejstva. Tu eh, številni kolegi, e, ki so govorili o trgovini, tu se bo govorilo tudi naprimer o e, ponovnem zagonu cikla iz Dohe, to je pomembno, e, k, vendar južni pa, eh, partneri z juga ne bodo sprejeli, da eh, se eh, pozabi na njihove preokupacije. Gre za finančno krizo in zato je potrebno imeti na voljo solidne, solidno zasnovo. Hvala. Gospod Hauregi Atondo, eno minuto. Gospod minister, gospa ministrica, gospod um, Almunija, tri ideje v eni minuti. Najprej več Evrope, kajti v tem svetovnem položaju, moramo oblikovati enotno in močno Evropo, kajti sicer Evropa ne bo imela nobene moči. Potrebujemo tudi več države, kajti poleg tega, da novo oblikujemo vodenje sveta in poleg tega, da imamo nove regulativne in nadzorne sisteme in boljšo mednarodno eh, koordinacijo, obstaja potreba, da uh, naredimo konec drž, uh, davčnim oazam. Potrebujemo tudi uh, mednarodno fiskalnost. In tretja točka, več trga. Pomembno je, da se vrnemo potrebi po novi etiki pri trgovanju. Želimo si novo kulturo. Uh, Eh, družbene odgovornosti podjetij. Mislim, da je to resnično bistvenega pomena in podjetje mora biti del družbe, podjetje in družba mora ravnati odgovorno vse, do vseh eh, deležnikov družbe in posameznikov. Hvala. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Prvi govorec, gospod Dati. Prosim, držite se časa eno minute. Merci, Hvala, gospod predsednik, gospa ministrica, gospod Almunija. 3. septembra Nemčija, Združeno kraljestvo in Francija so se zedinili, da bodo govorili e, enoglasno o vprašanju, e, kako uravnati e, celotno področje teh nagrad. In zato bi vas spodbudila, da ste čim aktivnejši pri iskanju odgovora, skupnega odgovora, ki bo ambiciozen, ko gre za bankir, nagrade bankirjev. In glede na eh, zadnjega sestanka G20 eh, so banke še vedno eh, nagrajevale in se posluževale tega sistema za nagrajevanje bankirjev. In državljani ne morejo razumeti, ne bodo razumeli, da Eh, da se naprimer tega ne sankcionira in to je nekaj, kar se more apsolutno zgoditi. Morajo biti sprejeti tudi konkretni ukrepi, skupni ukrepi v Pittsburghu, kaj ti sam ne moreš eh, biti kreposten. In eh, potrebno je torej imeti ustrezno upravljanje in tudi predviditi sankcije, sankcije če prije do kršitev. Hvala lepa. Hvala. Naslednji govornika je gospa Monika Klasikova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Malstrom, gospod komisar, to, kar ste pravkar predstavili, je zelo ambiciozen načrt, ki ga želite predstaviti tudi na vrhu G20. Bojim pa se, kakšen bo sklep, ki bo rezultat vrha G20, kakšna bo realnost, ki bo potem se prenašala tudi na družbo, kajti rezultati, ki so se pokazali na, na, na ravni nacionalnih držav, niso dovolj vidni. Gospa Malstrom je govorila o preglednosti in odgovornosti. Vsi podatki kažejo na to, da sektori, ki jih skušamo spodbuditi s financami in jim hočemo prihraniti polom, da tam ni nadzora nad menedžerji, da se nič ni zgodilo tudi z offshore uh, oazami. Uh, pravzaprav vse to kaže na to, da brezposelnost še vedno raste in da se še vedno soočamo s težavami v sektorju majhnih in velikih podjetij. V prihodnosti bi se morali bolj osredotočiti na to, da se omejimo na število uh, tem in da se potem dejansko posvetimo njihovemu izvanju. Gospod, uh, Kampen, eno minuto, izvolite dober dan. Govorili ste o upravljanju mednarodnega denarnega sklada, kar me zanima in tudi, če imate namen govoriti o vprašanju pogojevanja eh, dodeljevanja denarja s strani mednarodnega denarnega sklada, eh, kajti kot eh, smo lahko videli, se ta sistem pravzaprav ni spremenil. Kakšno je vaše stališče do tega? Drugič, kakšen je pogled komisije in sveta glede kitajskega Eh, predloga, da se vzpostavi mednarodno valuto, eh, ki naj nadomesti eh, dolar v svetovnem trgovinskem sistemu in tretjič spremljamo priprave na kopenhaško zasedanje, ki zadeva podnebne spremembe in denar, ki je predviden v ta namen, med drugim 15 milijard dolarjev. Skratka, kakšni so tu predlogi za sestanje? strane G20. Minute, Hvala, prosim, držite se odmerenega časa. Hvala. G20 se je večkrat pametno odzval, povedal je, da je treba ponovno preučiti nadzor in regulativo finančnega trga in da moramo ravnati usklajeno. Naši nacionalni politiki pravijo eno, ampak tukaj v Evropski uniji potem se zdi, da počnemo nekaj drugega. Podrobnosti deregulative, ki se že uh, ki so že na mizah enih mojih kolegov, uh, se razlikujejo tako z vidika urnika izvajanja, kot tudi z vidika podrobnosti regulative. Naša gospodarstva so še vedno zelo krhka, brezposobnost raste in dostop do financ je zelo zaskrbljujoč, še posebej za majhne in srednje velika podjetja. Ali želimo, da bodo britanska in evropska podjetja konkurenčno slabša, ko potrebujejo operativni kapital, ali resnično potrebujemo tako draga posojila Evropske banke, da naša podjetja raje izposojajo vse denar pri Wall Streetu in potem imajo znova eno obveznost do Wall Streeta na račun evropskih bank. Še eno sekundo. Naši nacionalni voditelji so nam obljubili in predsedujoče izklopi mikrofon. Oprostite, ampak držati se moramo časa. Naslednja govornica je gospa Džuri. Minuto za vas, gospa. Hvala lepa na Slovaškem ima finančna kriza hude posledice. Naj, dragi kolegi, vam prikažem kontroverzni pristop finančne krize. Mađarski državljani so bili zelo začudeni, ko so slišali, da polletni dobiček eh, mađarskih bank dosega dve tretjini dobička pred uh, krizo. Uh, pri čemer pa je naša država prijemnica sredstev IMF, kar jo sploh rešuje. Hkrati pa eh, rine ljudi v zelo tvegan in ranljiv eh, položaj. Delovati bi morali proti to vrstnim fenomenom in izvajati resnični nadzor nad bankami in tudi drugimi kreditnimi ustanovami. Kaj ti vidimo, da je zelo škodljive prakse nagrajevanja prinašajo hude posledice. Potrebujemo resnične kodekse o etiki, da bi preprečili kovanje dobička to vrstnih institucij na dolgi rok. rok. Ravnati moramo odgovorni. Čabata Bajdi, eno minuto, izvolite. Eh, Hvala lepa, spoštovani predsednik. Govorci do sedaj so upozarjali na to, da moramo ponovno pridobiti pri, eh, zaupanje državljanov eh, glede vseh teh vprašanj, eh, pla, nagrad in podobno. In predlog mačarskega premijeja glede evropskega nadzora, kdaj naj bi se to uvedlo, je pomembno vprašanje. In ta Evropski parlament bo imel pomembno nalogo, da čim bolj zaščiti interese državljanov, ki so zelo uh, izpostavljeni eh, bankam in odvisni od eh, dovolj informacij. In eh, pri nas smo sedaj izdelujemo oziroma oblikujemo poseben etični kodeks, to pogledno in to bi potrebovali, da bi uredili obnašanje bank, ki je povzročilo veliko žrtev v Evropi. In državljani tudi ne razumejo, ne dojemajo, kje vse se nahajajo. Eh, tveganja. In zadnji govornik v tem postopku CashDI, eh, gospa Lopaš. Hvala, hvala, gospod predsednik gospod komisar, gospa ministrica, ambiciozen program, ki ste ga predstavili, je zanimiv, vendar ali ne mislite, da se je potrebno spostaviti z vprašanjem o tem interesu, eh, ki je še vedno prisoten, da se zagotovi tudi kratkoročno donosnost, poleg dolgoročne eh, dono, eh, vzdržnosti in Ali ne menite, da je potrebno ukvarjati se tudi s tem vprašanjem, skratka bolj kratkoročno, eh, kratkoročno razsežnostjo? Še druge ljudi imam na svojem seznamu, vendar se jim moramo pravičiti, zato ker eh, imeli smo sedem ljudi in žal eh, obžalujem, da ne morem dati besede še več eh, poslancem. In eh, sedaj dajem besedo ministrici Malstromovi za njen prispevek. Eh, gospod eh, predsednik, prisrčna hvala vsem poslancem, ki so prispevali k tej razpravi. Eh, mislim, da se v tej dvorani vsi strinjamo o tem, kaj je pomembno v okviru evropskega stališča in kaj napraviti vizavi G20. Sedaj imamo zelo močan koordiniran glas kot EU na mednarodnem trgu. Komisarju Almuniji se zahvaljujem za opravljeno delo, za to, da je bilo mogoče opraviti to koordinirano delo in koherentnost. Nakazali ste na več vprašanj, torej potrebujemo boljšo regulacijo, boljši nadzor finančnih trgov, in upam, da bomo lahko čim prej uvedli sistem nadzora. To izhaja iz Larozijajevega poročila in videli bomo, kako hitro nam bo to uspelo. Potrebujemo bolj koordinirane globalne rešitve, potrebujemo učinkovite um, mednarodne institucije, potrebujemo jasna načela za sistem nagrad in imam veliko zaupanje v predloge, Eh, o katerih bomo lahko razpravljali. Vprašanje financiranja boja proti podnebnim spremembam. Vse države bomo pozvali, da se zavedo svoje odgovornosti. Vendar pa ne vem, ali bomo v Pittsburghu lahko še razpravljali o številkah, ali bo to realistično. Če bi bilo to možno, bi to bilo seveda zelo dobro. Potrebujemo tudi globalne rešitve. Ne moremo si prizadevati samo za evropske rešitve, eh, potrebujemo čim več globalnih rešitev. E, potem brezposelnost. E, to je pravzaprav tisto, kar ljudje v Evropi najmočneje občutijo v okviru te finančne in gospodarske krize. Brezposelnost e, bo v večini držav še nekaj časa ostala in naraščala in to je zelo resen problem. Tu potrebujemo evropske pa tudi nacionalne rešitve. Potrebujemo zelo trdno politiko trgov dela podjetje moramo njihovo delovanje olajšati, jim omogočiti, da lahko investirajo in poskrbeti pa moramo tudi za to, da bodo ljudje sposobni za poslitve. Eh, potrebno eh, je staviti bolj na izobraževanje, usposabljanje. Svet Ekofina v oktobru eh, se bo sredotočil prav na to vprašanje brez poselnosti. Diskutirati moramo tudi o strategiji exit. Sicer obstaje nevarnost, da bodo ukrepi, ki jih bomo sprejeli, imeli negativne posledice na brezposelnost, na rast in da bodo namesto tega povzročili povzročali samo deficite eh, in eh, inflacijo eh, in da bodo ravno najbolj ogroženi tisti, ki so najbolj izpostavljeni v družbi. Zavedamo se tega, da so države v razvoju tiste, ki so največ izgubile v krizi, da so najbolj prizadete zaradi te krize. Razpravljali smo o tem, kako bi tem ljudem lahko olajšali stvari. Eh, pomembno je, da imajo države v razvoju na voljo dovolj virov, eh, da eh, lahko najamejo ugodnejše kredite. Poskrbeti moramo za to, da bo mednarodni trgovinski sistem funkcioniral, da tam ne sme biti protekcionizma in zato se razplavlja o različnih Eh, globalnih oblikah obdavčitve. Zelo bi bilo dobro, če bi to lahko globalno izvajali. Danes še ne obstajajo predpogoji eh, za to, zato bi bilo to kontraproduktivno in ne bi pomagalo našemu gospodarstvu. Eh, mnogi poslanci so omenili vprašanje hedge skladov in nove finančne ureditve. To so prioritetna vprašanja za švedsko predsedstvo. In mi uh, smo tisti, eh, ki se odločamo pri sprejemanju odločitev. Sodelovati želimo z Evropskim parlamentom in čiprej najti ustrezno ureditev za hedge sklade in za nadzor. Eh, vem, eh, da bomo naleteli na mnogo odpora, vendar pa smo pripravljeni tesno sodelovati z vami, zato da bi vse to uresničili. Če povzamem, gospod predsednik, Vrh G20 seveda ne bo mogel rešiti vseh problemov, o katerih smo razpravljali, vendar pa kljub temu upamo, da bomo napravili dober korak naprej v tistih vprašanjih, o katerih smo razpravljali. Pri evropskih državljanih obstaja pritisk, pa tudi pri ljudeh po vsem svetu. Ljudje po vsem svetu pričakujejo, da bomo vodilni na tem področju, da bomo poskrbeli za stabilnost finančnih sistemov, da bomo napravili vse, kar je v naši moči, da bi preprečili tako krizo v prihodnje in da bomo iz te krize izstopili močnejši. EU eh, e je enotna, močna v tem in lahko zagotovim, da bo švedsko predsedstvo napravilo vse, da bi obranilo evropska stališča eh, na vrhu G20 v naslednjem tednu. Hvala lepa za zanimivo razpravo. You, Hvala. Almunia, Zdaj pa še prosim še komisarja Almunija. Eh, hvala, gospod predsednik. Eh, mislim, da se vsi strinjamo o tem, da spriča se danje konjunkture, eh, kjer smo še vedno pred eh, globokimi izzivi, da pa vendarle počasi lahko prepoznamo signale izboljšanja pri indikatorjih rasti, pri mednarodnem trgovinskem volumnu, kar zadeva zaupanje potrošnikov v investicije. Eh, uspeh vrha v Pittsburghu bo odvisen od tega, eh, da bomo postali bolj verodostojni, eh, da se bodo uporabljale rešitve, zato tudi ta praktičen pristop in vse to je zelo pomembno. Vse teme, ki jih bo obravnaval vrh, pa mora Eh, jo intenzivno spremljati šefi vlad in držav in jih tudi detaljirano obravnavati kar zadeva najpomenejše teme, nekatere ste omenili, eh, sodi tudi doseganje jasnosti glede tega, eh, kako bodo največja narodna gospodarstva v svetu koordinirala svoje dejavnosti. Eh, pomembni je naslednji korak koordinacije pri ekonomski politiki. Gre za to, da bi razvili tudi strategijo izhoda, exit strategijo. Eh, da bi to strategijo potem tudi koordinirano uporabljali. Mislim, da smo se iz tega marsikaj naučili, da smo se marsikaj naučili iz krize leta 29, ko odzivi niso bili dovolj hitri. In rekli ste, da bolnik še hodi z berglami. Te bergle moramo odstraniti, eh, vendar pa moramo ponuditi tudi ustredne stimulacije in preprečiti, da bi prišlo do neravnovesja, eh, ki je sprožilo krizo. To je zelo pomembna tema eh, na vrhu G20 v Pittsburghu. Izogniti se moramo primerom iz preteklosti, ne le pri makroekonomski politiki, ampak tudi pri eh, regulaciji in finančnem nadzoru. To je zelo jasna angažma tudi že predhodnega srečanja na vrhu, vendar pa moramo na tem delati še naprej. Eh, potrebno se je držati angažmajev in obveznosti. Eh, strinjam se s tistimi, Eh, ki so danes do povdan rekli, da ne smemo vsega skoncentrirati samo na vprašanje menedžerskih plač in nagrad. Vendar pa se lahko popolnoma strinjam tudi s tistimi, ki so rekli, da je to vprašanje izjemno pomembno, gledano ekonomsko, socialno, politično in seveda tudi etično. Eh, tu eh, mora Evropa prevzeti vodstvo tu morajo šefi držav in vlad zauzeti enotno stališče, pa tudi predstavniki bank, ne smemo pozabiti, Eh, da je Evropska komisija aprila tega leta že izdelala priporočila in jih posredovala državam eh, članicam v zvezi z nagradami menedžerjev. Eh, to ustreza temu, kar je bilo predlagano z večjih strani. Mi moramo še naprej skrbno opazovati finančni sistem. Tu gre za prestrukturiranje, za sanacijo bank na evropski, na svetovni ravni. Eh, imamo eh, zelo intenzivno povezan finančni sistem. Eh, nihče ne more problemov reševati v okviru svojih meja, potrebna je mednarodna koordinacija en dan pred krizo Lehman Brothers eh, je še obstajalo mnenje, da eh, lahko preprečimo največje probleme v Evropi, eh, ki so že obstajali v ZDA. To se ni povsem preprečilo. Mnogi izmed vas ste rekli, da politični cilj ne smi biti samo reševanje bančnih bilanc, ampak moramo poskrbeti za področje zaposlitve v srednjih in malih eh, podjetij, za sposobnost investiranja teh podjetij, za trajnost eh, teh sistemov, socialnih sistemov eh, in to za finančnim sistemom, ki deluje, ki dobro deluje. To je velik izziv, pred katerim bo vrh G20 v Pittsburghu. In G20 bo to delo še nadaljeval. Ob zaključku še komentar na temo, ki je bila omenjena strani mnogih tu eh, in s tem se lahko tudi strinjam, to je že na agendi G20. Želim se dotakniti samo eh, ene točke eh, davčnih oas. Eh, zasedanje G20 v Londonu eh, še ni ponudilo rešitve za vse probleme v povezavi z davčnimi oazami. To bi bilo tudi zelo težko najti eno rešitev samo na en dan za problem, ki ga nas zaposluje že leta dolgo. Ampak ena stvar je čisto gotovo na londonskem vrhu eh, je bilo postavljeno izhodišče in v eh, tem času eh, je bilo kar nekaj narejenega, kar zadeva izmenjavo informacij v zvezi z utajo davkov in Eh, da se eh, izkoriščajo davčno aze kot zašita. V teh šestih mesecih je bilo mogoče rešiti veliko več eh, problemov, kot pa v celotnih predhodnih letih pred vrhom v Londonu. Seveda drži, da še ni bilo doseženo prav vse v teh šestih mesecih, ampak v šestih mesecih smo vendarle dosegli zelo veliko pri temi, ki je izjemno pomembna za to, da bi se izognili temu, da bi se finančne aktivnosti izmaknile finančnemu nadzoru bi prispevalo k izkrivljeno v sistemu in zato je izjemno pomembno, da državljankam in državljanom jasno povemo, da bodo bremena pravično razdeljena, da bomo napravili vse, da bi obladali to krizo. Ob zaključku je nekdo rekel, eh, glas Evropske unije mora biti glasnejši kot glas družnih držav eh, in lahko eh, vam zagotovim, na G20 bo glas Evropske unije pod evropskim Eh, pod eh, švedskim predsedstvom eh, močan, močno slišan in poslušajo ga tudi z spoštovanjem. Celotno Evropsko unijo, celotna Evropska unija je sprožila ta svetovni proces koordinacije. Unija je pokazala, kaj so prednosti, kako je mogoče doseči boljo učinkovitost pri večji koordinaciji. Hvala. Hvala lepa, razprava je končana. Glasovali bomo med prvim plenarnim zasedanjem v oktobru na to temo. Naslednja točka je izjava sveta o SWIFT-u. In prosil bom gospo Beatriz A.